Še enkrat pozdravljena, gospa podpredsednica, visoka predstavnica. Sedaj pa je na dnevnem redu izjava podpredsednice Komisije visoke predstavnike Unije v zvezi z vrhom shodnega partnerstva, ki bo potekal v Varšavi 29. septembra. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo me veseli, da lahko spregovorim pred vami pred vrhom shodnega partnerstva, ki bo potekal v Vašavi ta konec tedna. Gospod predsednik, vi ste stalni, stalno podpirate uh, eh, shodno partnerstvo in uh, tudi spregovorili boste na tem. Zahvaljujem se tudi kolegu Füleju za delo, ki ga upravlja na tem področju in, želi, in na vse načine želi podpreti to vzhodno partnerstvo. Krepitev odnosov s sosedi je naša ključna prednostna naloga in zame je to prva prednostna naloga Evropske unije, pod kateri bi se tudi v nas morala sadati. Naši vzhodni partner, sosedje so se bistveno spremenili v preteklih 20 letih in zato je bistveno, da jim pomagamo, da ohranijo ta proces v smeri tranzicije in demokracije. Ta proces seveda ne poteka le v njihovem interesu, ampak v interesu nah vseh, saj krepi našo varnost in blaginjo leta dva, maja 2009 smo sprožili vzhodno partnerstvo kot neko kver, v katerem gradimo politično sodelovanje in gospodarsko sodelovanje s šestimi državami Armenijo, Belorusijo, Ukrajina, Gruzijo in Azerbajdžan. In kar nekaj napredka smo dosegli in okrepili bilateralne odnose z temi partnerji. Letos želimo zaključiti pogajanja za um, predpristopne pogajanja za um, Ukrajino, vključno z prostotrgovinskim sporazumom. Hkrati pa želimo začeti pogajanje za prostotrgovinskim sporazumom za Moldovo in Gruzijo, ko boste izpolnili zahteve. Poleg tega pa smo napredovali tudi na področju mobilnosti, saj smo izvedli akcijski načrt za Ukrajino in Moldovo in pa režim za olajšanje eh, vizumskega režima za Gruzijo. Želimo pa začeti tudi pogajanja na podobni stopi z Armenijo, Azerbajdžanom in Belorusijo tudi v prihodnosti. Partnerstvo presega samo vlade, ampak gre tu za povezovanje ljudi, narodov. Podpiram prizadevanja parlamenta za ohranjanje kontaktov z. Um, partnerji, civilne družbe in partnerstva so bila vzpostavljena in to tudi v ozadju Varšavskega vrha. Tudi gospod File se bo deležil tega vrha. Več kot 2000 študentov in akademikov je v preteklih dveh letih bilo subvencionirano za to, da so lahko prišli na študij v Evropsko unijo. Mislimo, da gre tu za neko odgovornost in za podporo demokracije, človekovih pravic in vladavine prava. Na Polskem bomo partnerjem dali zagotovilo, da priznanje Evropske unije za aspiracije do Evropske unije in za izbira Evropske unije gre z roko v roko z našimi pričakovanji za njihove zaveze k napredovanju k trajnostnim in globokim demokracijam. Gospod predsednik, naši partnerji so v različnih eh, fazah in eh, mi jih moramo podpreti podpreti moramo politično, združeno in ekonomsko sodelovanje z Evropsko unijo. Ukrajini sem že poslala jasno sporočilo in povdarila spoštovanje, eh, potrebo po spoštovanju demokratičnih pravil in pravadevine prava in da mora tudi to ostati osnova naših bodočih eh, odnosov, gospod File in jaz. Sva posebej zaskrbljena zaradi procesa proti Juliji Timošenko in drugih članov njene vlade. in načrtov za predčasne volitve na vkljub drugačnim priporočilom mednarodne skupnosti. To sporočilo smo jim posredovali. Tudi nasprotujemo jasnim kršitvam človekovih pravic v Belorusiji. Lani so potekale predsedniške volitve, v tem času se je to dogajalo in tudi v času potem podpiramo tudi oziroma pozivamo tudi k spustitvi političnih eh, zapornikov. Hkrati pa smo podprli tudi belorusko civilno družbo. Na podlagi pregleda sosedske politike, ki so jo izvedla skupaj z gospodom Filijom, je tudi to, da mora biti Evropska unija bolj um, ustrajna pri podpori To pomeni, da potrebujemo večjo tudi finančno podporo, tesnejše politično sodelovanje in pa globje politične integracije za tiste partnerje, ki izvajajo eh, reforme. To se imenuje več za več. Pom, pom, dodatno pomembna sestavina sosijske politike je tudi podpora nevladnim organizacijam, saj postavljamo partnerstva z civilno družbo. Orodje, ki ga zato potrebujemo, imamo. In delamo na tem, da bi ustanovili tudi podporo demokraciji za podporo sosedskim. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali in nam svetovali pri teh zadevah. Vendar pa konflikti v Zgornjem Karabahu, pri Dnesterju in vzhodnjem Seti so naj večje overe. Pričakujemo od naših vzhodnih partnerjev, da si bodo čim bolj prizadevali za to, da na, bodo napredovali proti miru in da se bodo tudi, um, se bodo tudi spopali z vsemi izzivi. Svet je tudi odobril imenovanje Filipa Lefoja kot posebnega odposlanca v Gruziji. Njegov mandat vključuje tudi prispevanje k mirnemu reševanju sporov. Uh, v skladu z načeli mednarodnega prava, v tesnem sodelovanju z vsemi upletenimi. Seveda tudi zgornji Karabah ostaja visoko na našem dnevnem rebu. Smo v dialogu z vsemi stranmi in iščemo skupno rešitev. Gospod predsednik, imamo voljo in pa sposobnost, da ukrepamo v podpori pri odpravi konfliktov. Ustvarili smo tudi nadzorno misijo pri vojni v Gruziji in smo uh, so predsedujoči v Ženevi pri pogovorih tamkajšnjih. Pri Pridnesterju tudi sodelujemo pri učinkovitih eh, pogajanjih, v, ki smo jih začeli v formatu 5 plus 2. V teh pogajalskih procesih bodo vse stranke delovale v dobro tega procesa. Na vrhu želimo pregledati tudi vse te pres, uh, postopke in okrepiti partnerstvo za sosedi in tudi podati sporočilo o tem, da je nujno potrebno razviti demokracijo in zagotoviti vladavino prava. Hvala lepa. Eh, e Hvala, kolega Elmar Brok, EPP. herr kommissar ich wundere mich Gospod komisar, čudim se, zakaj je eh, gospa Eštonova govori iz klopi uh, sveta, čeprav je vzhodno partnerstvo neka skupna politika, no, ampak o tem bi lahko drugič razpravljali. No, ampak imam nekaj pripomp. Upam, da bo vrh v Varšavi uspešen, da bo tudi vzdušje uspešno in kljub različnim dogodkom v različnih državah, tu velja predvsem omeniti Belorusijo, da bo uspelo najti neke skupne pristope pri multilateralnih odnosih, to, kar ste tudi omenili pri uh, eh, zamrznenih konfliktih pri Gorskem Karabahu. Če bi tu združili tudi zah interese zahodnih držav, bi lahko lažje um, reševali takšne konflikte, ker bi našli neko skupno točko. In mislim, da bi res morali tu zastaviti zadeve multilateralno, zato da bodo napredovali tako v ekonomskem vprašanju, kot tudi v političnem vprašanju. Mislim, da je pomembno, da v državah, kot je Belorusija, damo podarek na to, da tesneje sodelujemo z civilno družbo in pa z opozicijo, dokler nimamo ustreznega instrumenta ki bi ga lahko koristili za to, da krepimo demokracijo mimo državnega aparata. Gospa Eštonova in gospod File, dovolite mi še nekaj dodatnih pripomb, ki so povezani z današnjimi dogodki. Slišal sem, da je generalni državni tožilec v Ukrajini na podlagi članka oziroma člena zakonodaje v Ukrajini iz leta 57, ki jo je, ga je tam uvedel eh, Stalin in ki je bil kasneje še malce spremenjen, da je sedem odredil se, oziroma zahteval sedem let zapora za Julijo Timošenko in pa kazen 1,5 milijonov dolarjev oziroma milijard dolarjev, se popravlja govornik. Poleg tega moramo ugotavljati, da tu ne gre samo za Timošenko Kovo, ampak da 15-16 članov opozicije, ki so v podobni situaciji. Zelo zanimivo bi bilo vedeti, če do petka ne bo nobenega pojasnila v zvezi s to izjavo. Äh, Me zanima, kako bomo se odzvali na to in kaj je treba narediti in mislim, da moramo tu doseči nek napredek. Kaj ti proste trgovinski sporazumi tudi v našem interesu, ampak mora biti jasno, da tudi druge države, želi, ki želi imeti evropsko perspektivo, mora upoštevati nek minimum pravil in demokracije. Hvala, hvala kolega v imenu socialistov in demokratov, kolega podpredsednik Hane Svoboda. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, gospa visoka predstavnica za to, da se zazemaste za vzhodno partnerstvo. Hvala tudi za besede gospoda Füleja. Res je zaslužil pohvalo. Hvala, da ste mu jo izrekli. Saj se res zelo zauzema za vzhodno partnerstvo, pa ne le za to, ampak tudi za potrebni demokratski razvoj v posameznih državah. Že vnaprej bi rad povedal, da pri vzhodnem partnerstvu ne gre za neko zavezništvo proti Rusiji, ampak gre za zavezništvo za države vzhodnega partnerstva, za njihovo svobodno odločitev, v katero smer se bodo usmerili, na kakšen način želijo sodelovati v smislu z Evrop, v, v Evrop, z Evropa, v smislu Evropske unije in z Rusijo in drugimi državami. In to velja posebej za Ukrajino. Ukrajina je za nas pomemben partner in vemo in želimo polskemu predsedstvu veliko uspeha pri tej konferenci, da je to seveda povezano tudi z za situacijo v Ukrajini in rad bi jasno povedal, da prebivalstvo v Ukrajini se upravičeno sprašuje, kako ta sporazum z Rusijo, kako je prišlo do tega sporazuma z Rusijo o cenah plina, kak, zakaj je Rusija od sovražnika pri Timošenko pri, prišla do, sovra, do prijatelja Timošenka kolikor vem, je ta cena, ki je bila dogovorjena, ni bila ravno ugodna za ukrajinsko prebivalstvo, ampak se jo lahko smatra tudi kot negativno. Obstaja pa jasno stališče tudi naše politične skupine. Takšna vprašanja je treba obravnavati politično, ne pa z kazanskimi sodišči. In zato je naš poziv Ukrajini in ukrajinski vladi in predsedniku jasno. Treba je najti izhod iz te situacije, kakršna se je sedaj zgodila obsoditev Timošenkove na osnovi, mislim, da je bil Stalin takrat že mrtev, torej na. Uh, eh, ti rekel si 57, takrat je bil Stalin že mrtev, da je bil tisti člen iz leta 57. Kakorkoli, v tistem trenutku je bil Stalin mrtev, ampak kakorkoli, kakršnakoli že je ta pravna situacija, ni sprejemljivo, da se politične cilje zasleduje za sodišči in uh, upam, da bomo skupaj visoka predstavnika in komisija in naš parlament uh, jasno in glasno povedal, da želimo imeti Ukrajino čim bliže Evropski uniji, da želimo demokratično Ukrajino, ki bo političnim ciljem sledila na političen način in upam, da bo Ukrajina to razumela in da odgovorni tam bodo šli po tej poti. Hvala. And, uh, you are, you are right, Oba kolega imata prav, da omenjata komisarja Füleja. Hvala, da ste danes tukaj pri tej razpravi pristojni ste za naše najbližje sosede. Naslednji na govorni listi je Jan Gerberger Brandi, liberalde. Hvala, gospod eh, komisar, gospa visoka predstavnica. In eh, vedno sta potrebna dva, kot pravi angliški pregovor. Eh, prvi koraki so se obotavljajoče začeli in uh, ugotovili smo, da plešemo na enaki ploskvi in da se je stvar dejansko začela. Na vzhodu uh, pa obstajajo še določene distance uh, in razen Poljske je le malo uh, tistih, ki so um, pripravljeni ustrezno izpolniti te odnose z vzhodom. Uh, in um, ta vrh pravzaprav še enkrat nakazuje to sliko. Zato prosim, gospod Ešten, da podozamete še več uh, pobude za poglobitev uh, odnosov. Uh, in EU pa mora biti zanesljiv partner, ne le plesni učitelj. Uh, ko v Belorusi in v Azerbejdžanu zapirajo eh, aktiviste, potem eh, me to zelo skrbi. Vendar pa je naša naloga, da ponudimo roko, Eh, da plesišče v vzhodnji Evropi tudi odločno uporabimo. Eh, seveda so pogoji za ples, vendar pa eh, nikomor ne pomaga, če se ne bomo odločili za sodelovanje. Zato hvala, gospa Ešten, da ste se odločili za dialog za progresivnimi gibanji, naprimer za trgovinsko zbornico v Azerbejdžanu in da se ta dialog intensivira. Eh, poleg Rusije eh, sedaj na plesišče vstopa tudi Turčija. In za marsikoga je to morda novo, vendar pa potrebujemo to gibanje. Pred dvema tednoma smo tu v Štrasburgu imeli prvi tak ples z kolegi iz eh, petih partnerskih držav. Belorusije še ni bilo še ni bila povabljena, čeprav nismo našli nikakršne razlage. Vsi udeleženci, eh, mislim, eh, da so bili udeleženi v tem procesu, eh, prisluhniti moramo drug drugemu, tako da lahko dobimo dober rezultat. Kolega Charles Tenok, izvolite, gospod predsedujoči. Eh, Evropska unija se ukvarja predvsem z južnim dimenzijo, eh, ne smemo pa pri tem pozabiti na vzhodno dimenzijo, vzhodno partnerstvo in naša podpora šestim državam na vzhodu. Ukrajina se srečuje z težko fazo, eh, z zmanjševanjem demokratičnih struktur, kot smo bili sedaj priča z neupravičenim prejetjem Julije Timošenko. V Belorusiji je diktator Lukašenko in situacija na Kaukazu je zaskrbljujoča zaradi stalne ruske okupacije Gruzije in stalnimi eh, nas. Eh, spori med Azerbejdžanom in Armenijo glede zgornjega Karabaha. Eh, vendar pa eh, srečanje Euronesta, bil sem tam pred dvema tednoma, eh, kaže, da smo prišli v slepo ulico in to pomeni slepa ulica za tri kaukaške republike. Paralizirajo se neke procesi in to ni dobro za do sodelovanje med EU in upam, da eh, ne bo se enako zgodilo na Varšavskem vrhu 29. septembra in da se bomo ukvarjali z liberalizacijo trgovine in eh, izboljšanje eh, vidovskega režima. Najlepše hvala, kolega. Naj se opravičim gospodu Toge Lebiču, ki ga sedaj še enkrat eh, vidim tukaj eh, v imenu polskega predsedstva v drugi klopi. Najlepše hvala, da ste prisotni. Gospod eh, Werner Schulz, zeleni. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Eh, novo ustvarjeno načelo More for More eh, bi pri vzhodnem partnerstvu moralo prispevati zlasti k izgradni civilne družbe. Eh, civilno-družbeni forum opravlja izjemno pomembno delo in to je ta hip ena maloštevilnih ravni, kjer imamo stike za belorusko opozicijo in z njimi sodelujemo. Zato imam prošno do vas, Lady Ashton, in za vas, komisar File, zauzemita se za to, da bi ta forum dobil sekretarjat v Bruslju in da bi delo na tem področju področju okrepili. Eh, ta hip vse poteka prostovoljno in akteri so enostavno preobremenjeni in to gre v škodo eh, vsebin, s katerimi želimo napredovati. Kako pomembna je ta zadeva? Eh, so pokazale tudi kontroverze, kako močno regionalni konflikti lahko ovirajo sodelovanje in zaupanje. Zato bi odprava konfliktov morala eh, biti centralna zadeva, zlasti eh, tudi v Pridnesterju, kjer je EU eh, e zastopana samo kot opazovalka v okviru 5 plus 2 in nima pogajalske moči. Eh, upam, eh, da eh, se boste na Varšavskem vrhu zavzeli tudi za izpustitev, za rehabilitacijo političnih zapornikov v Belorusiji in v bodoče bi tudi Rusijo morali močneje vključiti v reševanje teh problemov. Köszönjük szépen, képviselő úr! Jó estét kívánok! Hvala! Vsem želim lep dober večer in dajem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 sodelovanja v Evropi zasluži našo podporo. Ne vem sicer, kako transparentni so eh, nameni eh, za eh, vzhodnim partnerstvom vendar pa mislim, da bo ta vrh eh, okrepil enotnost Evrope in da ne bo prišlo do novega kordon sanitera okrog Rusije. Eh, pogajalci Evropske unije eh, upam, da bodo na poti v Varšavo vzeli seboj tudi odločenost, da združijo Evropo od Irske do Irala in da prispevajo k rešitvi problemov, kot je naprimer majhna gospodarska rast v nekaterih partnerskih državah in da se rešijo ehm, konflikti, kot je Gorski Karabah. Zlasti pa bi me veselilo, če bi se pogajalci CEU naučili prisluhniti partnerjem, eh, ne da jim dajejo arogantne nasvete. Hvala. Köszönöm szépen. Eh, Hvala. Eh, gospod poslanec, sedaj ima besedo predstavnik Teja. Gospod Im Brasas, ena minuta. Vaš vikend je sredo partnerice sobščal vse lige s kimas. Približajoči se Varšavski vrh nam bo dal priložnost, da ocenimo, kakšen napredek je dosežen in da postavimo strateške um, smernice za vzhodno partnerstvo. Zelo pomembno je, da med tem uh, eh, na tem vrhu posvetimo dovolj pozornosti jedrski varnosti, predvsem novih eh, jedrskih elektrarn v soseščini Evropske unije. Eh, načrti Belorusije in Rusije eh, so, da se gradijo nove jedrske elektrarne na naših mejah, ker bistveno lahko zmanjša ekološko varnost ne le v vzhodnih državah EU, ampak v celotni EU. In zaradi tega moramo tudi se to povezati z um, uh, z eh, sprostitvijo eh, režimskega režima za Ukrajino in Moldavijo. Eh, in skrinjam se z kolegom Brokom, da moramo najti rešitev za problem Timošenko. Za Litvo je vzhodno partnerstvo izrednega pomena in pri našem predsedovanju Evropski uniji bo to ena od naših prioritet. Treba je povečati približevanje držav vzhodnega partnerstva z Evropsko unijo Evropsko unijo in upam, da bo eden od takih vrhov potekal tudi med litenskim predsedovanjem. Najlepše hvala in sedaj gospod Milcer, eno minuto. Ja, prezident. Gospod Milcer, eh, naš cilj je, eh, da 16 nekdanjih sovjetskih republik podpiramo pri političnih in eh, ekonomskih reformah. In Rusija ima odklonili odnos do tega, to vemo. V vzhodnem partnerstvu vodstvo vključene države eh, veljajo za bodoče EU kandidatke. Načrtovani prostotrgovinski sporazum z Ukrajino bo eh, odvisen od tega, ali bo eh, gospa Timošenko imela koliko ali toliko pošten sodni postopek. Pogajanja z Belorusijo so na ledu perspektiva sama ne zadošča eh, za uveljavljanje demokracije človekovih pravic in notranjega miru. To nam kaže tudi primer Turčije in to se ponovno kaže eh, tudi eh, pri Lukašenku, zadnjemu diktatorju v Evropi. Kadarkoli Evropa želi eh, doseči eh, izpustitev političnih zapornikov, eh, je to vedno povezano z zahtevami demokratične reforme, ki so pogoj za preostale finančne spodbude, pa Lukašenko odklanja. In to je za nas zelo pomemben kriterij. A többi bejegyzett felszólaló következik. Sedaj sledijo naslednji upisani govorniki. Najprej gospod Hkmark, minuta in pol. Gospod eh, predsedujoči, Varšavski vrh vzhodnega partnerstva mora biti močna podpora za reformo prioritet v okviru tega partnerstva. Pri tem pa je treba dati tudi veliko možnosti za, raz, za uh, Eh, vse, vplivanja na vse te družbe, kajti te uh, družbe nihajo med dvema smerema, med uh, avtoritatizmom uh, in na drugi strani odprte demokracijo. To, poteka medtem, ko govorimo. In priložnosti, ki jih izgubimo danes, ki jih izpustimo, jih ne bomo ali jih bomo zelo težko še enkrat imeli v prihodnosti. Gre za Evropo in gre za demokracijo ter pravno državo. Ukrajina je lep primer tega, eh, še zlasti, če pomislimo, kaj se dogaja z Julijo Timošenko. Ne, ali bomo uh, podprli odprto družbo človekove pravice in, drža, in pravno državo. To je bistvenega pomena za Evropsko unijo. Mi moramo uporabiti vsa orodja, ki smo ki jih imamo na voljo. Mi smo največje gospodarstvo na svetu in imamo možnosti uh, liberalizacije vizumskega režima, uh, veliko sredstev, ampak moramo postaviti jasna sporočila in predpogoje, ki jih je treba izpolniti, če želimo poglobljeno sodelovanje. In uh, poudarek na tem vrhu uh, morajo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 se je zelo uh, razvilo in če sedaj uh, gl, pogledamo, kaj je bilo dejansko doseženega, pri tem pa moram seveda se zahvaliti komisarju za odlično sporočilo, lahko rečemo, da gremo v pravo smer. Vzhodno partnerstvo mora temeljiti na uh, diferencirani politiki, ki mora uh, upoštevati tako Moldavijo kot Azerbejdžan, ne glede na vse razlike. Več za več po eni strani, ampak tudi manj za manj po drugi strani. Želimo močno demokracijo in spoštovanje človekovih pravic, želimo, um, da bi te eh, države sprejele zakone in pravila, ki eh, bodo upoštevali eh, mednarodne standarde. Eh, Štokholm in eh, Varšava uh, sta uh, tisti pristolnici, ki sta se za to dosedaj še najbolj zauzemali. Uh, eh, Ukrajina, tukaj je za nas uh, zelo. Uh, Pomembno, kaj se tam dogaja. Vemo, kako deluje tam sodstvo, zelo slabo, vendar pa ne smemo mešati strateškega z taktičnim. In tudi liberalizacija vizumskega režima, moramo se seveda zauzemati, da te ljudje lahko še pridejo v Evropo, da svobodno potujejo in eh, perspektiva članstva v Evropski uniji je eh, pomemben faktor motivacije, ki ga lahko moramo uporabiti v teh državah. Kolegak, okve... Prosim vas, da se držite predvidenega časa za govor. Eh, sedaj pa gospa Jeten Maki, ena minuta. President. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Civilna družba in pluralistična politična kultura je bistvenega za vse nacionalne države. Zaradi tega pozdravljam zamisel, da bo civilna družba, uh, uh, se upravičujem, da bo uh, civilna da je do inštrument eh, civilne družbe vključen v revizijo, eh, kot se je to zgodilo prejš eh, lani maja. Vendar ta koncept mi ni popolnoma jasen. Zaradi tega bi želela, gospa Eštenova, vas vprašati, kako ta inštrument za civilno družbo prispeva k razvoju, kakšna je njegova uloga v politiki sosedstva in eh, kako to prispeva k evropskemu um, zagovarjanju miru. Najlepše hvala in sedaj gospod Kaminski za eno minuto. Najlepše hvala gospod eh, predsedujoči, gospa. Uh, uh, Visoka predstavnica, gospod komisar, najlepše hvala za besede podpore Gruziji. Danes, eh, tik pred eh, varšavskim vrhom, bi želel od vas slišati izjavo, da eh, ozemljska celovitost Gruzije predstavlja je vprašanje dostojanstva za Zahod in tudi situacija v Ukrajini je pomemben del naše današnje razprave. Seveda ne morem, se, ne morem občudovati predsednika Janukov, Jankoviča, eh, vendar pa ni smiselno primerjati situacijo v Ukrajini danes kot z eh, situacijo, kot je bila v stalinističnih časih. To je neumestna eh, primerjava še zlasti, če prihaja z strani tistih, ki močijo o nespoštovanju človekovih pravic v Rusiji. Če poslanci v Evropskem parlamentu pravijo, da se zanimajo za spoštovanje človekovih pravic v Ukrajini, to, do tega so seveda upravičeni določeni, vendar pa pričakujem, da bodo potem enako zainteresirani za človekove pravice v Ruski federaciji, kjer se uh, ukinjajo uh, stranke, ki jim kjer jim prepričujejo sodelovanje v volitvah, v parlamentu pa. Uh, Ukrajine pa je skoraj 50 eh, procentov um, opozicije. Gospod Provera za eno minuto. Um, prav gotovo je vzhodno partnerstvo pomembna politična dimenzija za Evropsko unijo, vendar obstaja tukaj veliko. Um, ovir. Eh, težko poteka dialog z Belorusi v Ukrajini. Pri primeru Timošenko prihaja do involucije spoštovanja človekovih eh, pravic eh, v del. Eh, obstajajo napetosti med Gruzijo in Azerbejdžano, ki lahko pripeljajo celo do oboroženih konfliktih. Pri tem pa eh, moramo opozoriti šest partnerskih držav na njihove obveznosti, spoštovanje osnovnih eh, pravil v demokraciji in reševanju teritorijalnih konfliktov. Tukaj mislim na zgornje Karabah in Gruzija. Evropa ne more pristati na kršenje mednarodnega prava, ki zagotavlja ozemlje zemljsko celovitost, kot je ta parlament že zahteval v svoji rezoluciji o Južnem Kaukazu. In ne moremo uh, negirati naših osnovnih načel glede spoštovanja človekovih pravic. Najlepše hvala. In sedaj dajem besedo gospodu Stojanovu za eno minuto. Na prvem mestu bo vprost sestično tupark. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Sprva bi vas rad opo preusmeril vašo pozornost na Kaukaz. Zelo pomembno je, da obravnavamo Kaukaz kot enotno območje. Trenutno se ta uh, regija deli na dve skupini držav. Gruzija in Azerbejdžan trenutno. Uh, se povezujeta z Turčijo za to, da bi izolirala tretjo državo v regiji in to je Armenija. To je nesprejemljivo in Evropska unija uh, se mora soprstaviti kakršnikoli zunanje intervenciji izven unije, ki bo uničila vse, kar smo dosegli v okviru vzhodnega partnerstva. Kar se tiče uh, Timošenkove v Ukrajini, ja, strinjam se, da je gospa Timošenka, Timošenko nekako upravičena do uh, svobodnega uh, sojenja. Uh, že predolgo je v priporu, vendar pa Ukrajinci sami imajo pravico. Uh, zagovarjati njene interese, svoje interese in če je te interese eh, gospa Timošenko zlorabila, jo moramo poklicati k odgovornosti. Najlepše hvala, sedaj pa gospod Sarjus Volski. Najlepše hvala. Ko primerjam to razpravo, ko je potekala o vzhodu, zato ker razpravo, ki sedaj poteka o vzhodu, sem manj optimističen in sem tudi manj uh, navdušen. Seveda, eh, strinjam se za usmeritvijo vaše politike, gospa Eštonova, gospod File, vse izjave, vsi dokumenti, vse eh, deklaracije, lepo in prav, ampak bojim se, da ne bomo uspeli doseči rezultatov. Ehm, vrh v Varšavi poteka v zelo težkem kontekstu. Imamo negativne eh, odnose, v Euronestu se, so bili problemi pri pripravi sporočila in imamo tudi eh, zmanjšanje demokracije na vzhodu. Ali, n, kakšna je naša ponudba, kaj smo dali na mizo? Vzpostaviti neko vzvodje moramo za našo politiko na vzhodu. Eh, jug pa nas je presenetil. Ne želimo, da bi se nam isto zgodilo na vzhodu. Potrebujemo prav prave odgovore in eh, preprečiti, da bi v Erevanu, Bakuju in Minsku prišlo do novih tjenamen eh, trgov. Imam vprašanje glede Ukrajine. Ne morem si kaj. Gospa Eštonova, ali izključujete možnost, da Janukovič igra dvojno igro, zagovarja eh, evropske Eh, vrednote, pri tem pa eh, obtožuje Timošenkovo, pri tem nas pa tudi um, izsiljuje in pravi, da se bo obrnil na Rusijo. Vendar uh, lahko uh, sprememo asociacijski sporozum za Ukrajino, potem pa na koncu uh, ne, uh, ga ne ratificiramo. Gospod Vigenin ima besedo. President, uh, madam high representatives, uh, Mr. Fuchs. Eh, hvala lepa, gospa visoka predstavnica, eh, dragi kolegi. Mislim, da ne smemo preveč pričakovati od tega vrha, vendar pa je potrebno priznati, da po letu 2009 eh, in vrhu vzhodnega partnerstva je bilo veliko doseženega. Res je, da ni preteklo veliko časa od takrat, ne glede na to pa smo lahko oblikovali politik, tekmo, ki je začela dajati rezultate. Ne smemo biti preveč pesimistični glede dinamike, kajti vidimo lahko, da je vse več ljudi iz eh, vzhodno partnerskih eh, držav ki eh, vidijo prihodnost z nami, želijo delati na enak način kot mi, z več preglednosti, tudi z več prevzemanja odgovornosti. In to je tisto, kar menim, da bi morali spodbuditi. In eh, po eh, letošnjem pregledu je komisija dala nov zagon tudi tej eh, politiki vzhodnega partnerstva in rečemo pa lahko, da bomo dosegali rezultate le, če se bomo bolj koordinirali o podpiranju pobud in sicer na liniji komisija, parlament in svet. In menim, da je da potrebujemo skupne cilje eh, za to, da to postane potovanje brez vizumov. Odpeti moramo več programov za partnerje, zlasti na področju znanosti in izobraževanja. In pa eh, Lahko tudi rečemo, da je pridružitveni sporazum z Ukrajino lahko dober zgled za druge. In eh, kazenski zakonik iz stalinističnih časov kaže eh, na to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 da se zastavi vprašanje. Hvala lepa. Ja imam jedno pytanie do pana przewodniczącego Wigenina w kontekście. Ja mam vprašanje za gospoda Wigenina. V kontekstu izjave gospoda Saruš Volskija. Kaj menite, je bila ponudba Euronesta dovolj privlačna za naše vzhodne partnerje? Kakšne so vaše izkušnje? Mislite, da bi lahko ta ponudba lahko vsebovala še več? Hvala lepa za vprašanje. Dejstvo je, da v tem kratkem času nisem imel časa, da nekaj povem o Euronestu. Res je, da nismo mogli sprejeti predstavljenega poročila in sicer zaradi majhnih razhajanj okrog majhnih eh, problemov. Eh, pravi majhni zato, ker je to samo majhen delček vrst, cele vrste vprašanj, eh, ki so bila predmet razpravljanja na skupščini Euronestu. 12. Po mojih izkušnjah eh, je vseh pet pet držav zainteresiranih, da se v okviru Euronesta to sodelovanje nadaljuje, gre za, ži, eh, za živo strukturo in prepričan sem, da se bodo zelo investirali tudi v bodoče. Eh, to sem tudi razumel ob svojih nedavnih obiskih v Armeniji in Azerbajdžanu. Eh, na zasedanju Euronista pred dvemi tedni. Uh, uh, uh, to je bil rezultat. Predsednik govori. Bardzo, pa... Predsednik je pre, prekinil govornik. Šanovni państwo, partnerstvo vzhodnje to je eden z prioritetov prezidenci Polski. Gospod predsednik, vzhodno partnerstvo je prednostna naloga polskega predsedstva. V končnem dokumentu vrha moramo zapisati trdne izjave o prostnem viznem režimu za tranzit in odpravo vizumov istočasno pa je treba tudi omeniti jasno, če bodo vzhodnoevropske države dobile več sredstev za realizacijo tega projekta, kot naprimer vzhodne regije Polske. Vidimo podobno situacijo tudi v južnem partnerstvu z južnimi državami. Ukrajina ne sme zasenčiti tega partnerstva in preprečiti, da se ponovi arabska pomlad in dogodki, ki smo jih tam videli. Treba je spodbujati vzhodno partnerstvo in poskrbeti za to, da ne bo manjko noben koncert. Hvala, gospod predsedujoči vrh vzhodnega partnerstva odraža stremljenja eh, naših eh, partnerjev. Eh, to je res, vendar se moramo vprašati, ali je to dovolj, ali pa gre za to, da, da bo potrebno najprej videti, kako se, bo, kako se bodo razvile politične realnosti. In uh, medtem pa si uh, Putin in Medvedjev izmenjujeta položaja kot uh, nepremangljiva carja. In uh, gre za uh, put, uh, putinsko nalezljivo bolezen, ki se širi po regiji. In lahko rečemo, da je perspektiva članstva, kot se zdi, kot tabu. Uh, Dejstvo je, da gredo stvari naprej, vendar zelo počasi. In eh, to vzbuja frustracije naši partnerji pravilno občutijo, da eh, so premalo, eh, da so pocenjeni. Potem tudi sposobna pogojavska sposobnost eh, Unije pa se ni sposobna soočati s temi zamrznenimi konflikti. Ti pa so na tem, da izbruhnejo. Naj povzamem, gospod predsednik, ni veliko novega na vzhodni fronti, premalo je politične pripravljenosti. To ne ne spodbuja naših partnerjev, da bi začeli z demokratičnimi reformami in to se eh, eh, potem vodi še tudi v strateško in druge krize, ki eh, so še dodatne krize poleg politične krize. Eh, zato je na nas, da to razvijemo, sicer to ne bo vodilo v rezultate. Hvala lepa. Continue žal moramo nadaljevati. Gospa Flašikova ima sedaj besedo. Izvolite, gospa Flašikova. Dajvci, pan komisar. Hvala lepa. Eh, gospod eh, pre, eh, predsednik, spoštovana gospa visoka predstavnica, podpredsednica, spoštovani kolegi, čas je, da se začnemo bolj osredotočati na to na te eh, partnerje in sicer po zadnji širitvi verjamemo v vzajemno sodelovanje, ki naj vodi v vzajemno blagostanje. In ta priložnost eh, na sestanku v Varšavi naj eh, to pokaže. In rečeno je bilo, da bo to ključno leto tudi za vidika prihodnosti. Ena od najpomembnejših eh, področji so finance. Do leta 2013 naj bi eh, se za tri četrt povečala finančna sredstva. To je glavni izziv za polsko predsedovanje, pa tudi za vse nas. Z diplomatskega in političnega vidika bo zelo pomembno tudi, eh, da ciljeno upoštevamo Eh, spremljamo politiko Rusije. Rusija ni izven te pobude, partnerstvo tega partnerstva pa ne gre razumeti kot dejavnost proti Rusiji. Naj povdarim, da ta pobuda. Na zaver. Govornik se je prekinil. Naj torej povdarim, da to vrstna pobuda ne sme spregledati dobrih priložnosti, ki obstajajo v času polskega predsedovanja. E, to je potrebno upoštevati sistematično, potekati sistematično sodelovanjem vseh držav članic Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Migalski. Pani visoka predstavitelj, pani komisarju, pani ministrze, e, ja pamiętam, jak v letih 90 gospe in gospodje. Spominjam se dobro 90-ih let, ko je Poljska imela pred seboj pri um, perspektivo Evropske unije in NATO. To nam je veliko pomagalo. In tudi naši kolegi so zahtevali določene standarde. Treba je seveda podpirati spoštovanje človekovih pravic v tej regiji in eh, gospa visoka predstavnica, moramo poskrbeti za jasno sporočilo v Varšavi in jim dati jasno perspektivo članstva v tem državam. Želimo jim pomagati v geopolitičnem smislu in tudi. Eh, glede spoštovanja človekovih pravic. Zato vas prosim, da v Varšavi sporočite zelo jasno sporočilo glede integracije. Najlepša hvala, gospod Kaler. Ur. Vzhodno partnerstvo je pomembno za nas in za naše vzhodne partnerje. Vse pa je odvisno od tega, kako demokratično se bo razvijala ta naša soseščina. More for more je tisti pravi pristop, ki ga je izbrala Evropska unija, ampak nasprotje mora tudi biti less for less in to velja tudi za Ukrajino. Upam, da eh, so razumeli sporočilo, ki so ga dobili na Jalti lani eh, prejšnji teden iz ust eh, gospoda Füleja in drugih kaj ti eh, dejansko ne bodo prišli na pravo pot eh, s političnim procesi, kakršne trenutno vodijo. Janukovič eh, mora dokazati, da je sposoben ustvariti pravno državo in dejansko se mora z opozicijo združiti v odboru proti vzpostavitvi nove diktature in to ravno zato, ker si želi evropske prihodnosti za svojo državo. Strinjam se s kolegom Kaminskim ki je kritiziral človekove pravice v Rusiji, omenil je volitve in mislim, da tja ni potrebno pošiljati opozovalcev volitev, kajti že zdaj lahko vemo, da volitve ne bodo demokratične. Torej vse te kritike, ki jih izrekamo na račun Ukrajine, lahko ponovimo tudi na račun Rusije. Hvala. Uh, uh, you wish to answer? Želite odgovoriti? Prosim. Gospod Megajski. Ja še priznam, še ni zrozumel. Najlepša hvala. Moram reči, da zadnjega stavka nisem najbolje razumel. Nočete, da pošljemo misijo opazovalcev v države, kjer obstaja sum, da prihaja do poneverb pri volitvah. Tega ne razumem najbolje opazovalci nas bi obvestili o morebitvih nepravilnostih in zato mislim, da bi bilo prav, da bi v Rusijo poslali opazovalce, sploh ker imamo sum, da volitve ne bodo pravične, gospod Galer. Ja, kot nekdo, ki je bil glavni opazovalec v Tuniziji, lahko povem, da moramo poslati misije za opazovanje volitev tja, kjer lahko vsaj upamo, da bo celoten postopek pripeljal do demokratičnega rezultata in bojim se, nažalost, da v Rusiji tudi na podlagi zadnjih dogodkov eh, je že zdaj pravzaprav jasno, da Eh, ta postopek ne bo pripeljal do demokratičnega volilnega procesa, kajti ni omogočen dostop vsem strankam, mediji in celoten aparat ni zasnovan tako, da bi bilo sploh možno, da bi v Rusiji bila izvoljena Duma, za katero bi lahko rekli, da je demokratično izvoljena in zato lahko prihranimo ta denar. Tudi zadnjič nismo šli tja. Eh, Najlepša hvala. Naslednji je gospod Pašku. Eno minuto imate. V odziv na Odzvali smo se na prekinitve dobave plina in dogodke v Gruziji. Zagotovili smo državam vzhodnega partnerstva, da niso pozabljene in eh, da razumemo njihove želje, da se nam približajo. Uh, Dejstvo, da te države eh, pripadajo nekdani Sovjetski zvezi, pa eh, brezizhodno vnaša v to enačbo tudi Rusijo. Eh, težave, ki jih povzroča kriza in nepričakovani dogodki v Severni Afriki, pa so stvari še bolj zapletli. Rusija pa brez težav izkorišča vse te elemente upam lahko, da ko se bomo pogajali o pridružitvenem sporozumu in ko bodo ta pogajanja končana, ne bo prišlo do kakšnih eh, sprememb v zadnjem trenutku, kar zadeva tisto, o čemer smo se spogajali. Hvala. Najlepša. Hvala, hvala, da ste se držali časa za govor. Sedaj pa gospod Bielan za eno minuto. Bardzo, pani przewodniczący, szczyt partnerstwa wschodniego. Najlepša hvala, predsedujoči. Vrh vzhodnega partnerstva je za Polsko nedvomno največji dogodek na področju zonanjih odnosov. Končna izjava je lahko dober dokument za sodelovanje Brusla z vzhodnimi sosedami. V Evropi imamo opravka s krizo, ki vpliva tudi na naše odnose z vzhodnimi sosedami, zato se vedno več ljudi tudi zanima za eh, našo politiko na tem področju. Eh, vemo, da eh, bo to predstavlja pot do naših naslednjih širitev in zato potrebujemo tukaj dobro podlago. Še vedno je mogoče, da bi pred koncem leta podpisali pridružitveni sporazum z Ukrajino. Ravno tako imamo še vedno možnost vzpostaviti prosto trgovinsko cono. To bi koristilo tudi trgovini in gospodarstvo Evropske unije. Eh, Eh, tudi perspektiva za eh, Moldavijo in Gruzijo predstavlja dober korak. Pred nogometnim prvenstvom, ki ga boste skupaj organizirali Ukrajina in Poljska eh, prihodnje leto, to predstavlja dober, sim, dober znak, dober simbol. Seveda še vedno prihaja do preganjanja ljudi iz političnih razlogov in tukaj mora Evropa zauzeti jasno stališče.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 delujočo demokracijo in nasprotnim razvojem. Zelo pomembne so nevladne organizacije. Te pozivajo k svobodi, vendar pa, če svoboda ni zagotovljena, je pot naprej zaprta. E, tukaj naj omenim samo Gorski Karabah. Od napetosti, ki so se začele pojavljati spomladi, Eh, do sedaj še ni prišlo do eksplozije in to kaže, da če sodelujemo in če sodelujete tudi vi, gospa Eštonova in drugi, lahko razmere nadzorujemo. Trenutno so stvari mirne, vendar pa to ne pomeni, da lahko enostavno počivamo na lovorikah, kajti pogosto vidimo, da je potrebno dejansko ljudem razložiti, kaj počnemo na vzhodu, kaj počnemo pri teh konfliktih. Vseh teh konfliktov se moramo lotiti na enak način. Ni dovolj, da govorimo uh, samo o Gorskem Karabahu, tu je tudi Prednestrija in uh, drugi tovrstni primeri in vse te primere moramo obravnavati na enak način, kajte to, kar je spremljivo kot rešitev v eni državi, mora biti spremljivo tudi druge. Uh, Hvala. Hvala. Gospod Kirilov dobi besedo za eno minuto. Predsedujoči, vzhodno partnerstvo prinaša številne priložnosti za plodno sodelovanje s vzhodnimi sosedami, vendar pa se je potrebno zavedati več stranske razsežnosti in zato je zelo pomembno ohraniti ravnovesje v odnosih z vsemi vzhodnimi sosedami. Ne smemo se osredotočiti na posamezne države, ampak moramo imeti pred očmi razvoj te regije kot celote. Regijsko sodelovanje je ključno, še posebej, kar zadeva razvoj prometnih in energetskih predmetov koridorjev, ki so ključni za evropsko energetsko varnost in predstavljajo tudi pomemben element integracije z Evropsko unijo. Nažalost pa je to sodelovanje nemogoče, ko prihaja do konfliktov in ko imamo zaprte meje. Zato je potrebno vzpostaviti predpogoje, vzpostaviti mir in eh, razrešiti zamrznjene spore v tej regiji. Biti bi morali bolj aktivni, kar zadeva konflikte v Gorskem Karabahu in Pridnesterju, bolj se moramo osredotočiti na ta vprašanja tudi v okviru dialoga Evropske unije z Rusijo, ki je zelo pomemben. Jasne zaveze strani Evropske unije so pomembne tudi za stabilizacijo po razrešitvi konfliktov. Mislim, da je to prava pot, da Evropska unija okrepi svojo vlogo v vzhodnem partnerstvu. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo dobi gospod Koval za eno minuto. Gospe in gospodje, ne strinjam se s tem, da smo storili vse, kar je v naši moči za vzhodno partnerstvo. Zdi se mi, da Evropa to partnerstvo opazuje nekako strani, eh, enako velja za finančno podporo, ampak vendarle eh, veliko strani ste oziroma smo storili za to, da bi vrh v Varšavi bil zgodba o uspehu. To je velika priložnost. V Varšavi se zavedamo, kaj to pomeni. Na to partnerstvo moramo gledati v luči prihodnosti. Ne smemo se osredotočiti zgolj na to, kar imamo zdaj. Gre pravzaprav za perspektivo za mlade. Ko bodo mladi končali svoje študije, ko. Uh, bodo odrasli, bodo delali skupaj z nami. Potrebujemo uh, univerzo za vzhodno partnerstvo, potrebujemo nove perspektive, finančno perspektivo, perspektivo za nove generacije. Uh, kot so pokazale tudi izkušnje Severne Afrike, je to tisto, o čemer bi morali razmišljati. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Kšip za minuto in pol. Najlepša hvala. To, kar je povedala visoka predstavnica, je bilo zelo optimistično. Govorili ste o uspehu vzhodnega partnerstva. E, to iskreno želim tudi vam, gospod Füle, in polskemu predsedstvu. Sam bi si želel, da tukaj ne bi eh, vedno delovali na tak način, kot po zadnjem zasedanju Euronesta. Mimo grede, eh, uspeh je že to, da se je ta parlamentarna skupščina sploh sestala in začela s svojim delom. Kaj torej pričakujem od vrhovnega zasedanja v Varšavi? Pričakujem enotno stališče glede financiranja eh, vzhodnega partnerstva. Upam, da bodo vlade storile vse, zato, da eh, bodo pomagale opoziciji in da bomo prispevali k osvoboditvi eh, člana opozicije, tudi gospe Timošenko. Uh, Potrebno je delati na pridružitvenem sporazumu z Gruzijo in Moldavijo. Upam, da eh, bo to pripeljalo do ugodnega zaključka in da bomo na ta način lažje dosegli tudi spremembe v Belorusiji. V okviru vzhodnega partnerstva moramo sodelovati. Kakšne eh, spodbude lahko eh, prinese to partnerstvo, naprimer vizumske olajšave? Nimamo vizumske obveznosti za Rusijo vendar pa eh, tu obstaja šengenska barijera, tako rekoč, in za države vzhodnega partnerstva je to zelo pomembna tema. Sodelovati moramo z njimi na tem področju. Potem je tu še podpora na področju infrastrukture. Tudi to je zelo pomembno za razvoj civilne družbe tam. Najlepša hvala. Gospa Djanakum. Dian Drugo vrhovno zasedanje vzhodnega partnerstva v Varšavi je odlična priložnost, da pošljemo močnejše politično sporočilo o evropski politiki. Sklepi tega zasedanja bodo ključnega pomena za prihodnje izvajanje vzhodnega partnerstva. Nobenega dvoma ni, da je potrebno omeniti sosedsko politiko dokument komisije predstavlja odziv na vse spremembe na tem področju in mislim, da gremo tukaj v pravo smer. Vseeno pa obstajajo določena področja, kjer nismo storili vsega potrebnega. Politika se ni vedno odvijala v pravo smer, nismo vedno prevzemali svoje odgovornosti, vendar pa moramo biti odločni in se moramo izreči tudi, kar zadeva financiranje. To pa bo seveda odvisno od napredka vsake posamezne države. Ključnega pomena je tudi naš pristop do civilne družbe, konec koncev pa je tu še predlog, da se spostavi Evropski sklad za demokracijo. Ta predlog mislim, da je dobrodošel in Eh, tako eh, visoki predstavnici kot komisiji lahko povem, da bo nekaj časa trajalo, preden se bo to začelo uresničevati. Obstajajo določena urodja in sredstva, ki niso bila izkoriščena, kot bi lahko bila, bila so izkoriščena samo delno in mislim, da moramo najprej izkoristiti to, preden vzpostavimo nov sklad. Komisija mora tukaj izkoristiti svoj vpliv in ne dvomim, da bomo na varšavskem zasedanju priča spremembam v pozitivno smer. Najlepša hvala, gospod Kukan, za minuto in pol. Najlepša hvala. Varšavski vrh je nedvomno eden najpomembnejših dogodkov v okviru polskega predsedstva. Prepričan sem, da bo ta dan predstavljal menik v našem odnosu do vzhodnih partnerjev kajti Evropska unija si želi biti vodilni akter v globalni politiki, zato je zelo pomembno, da opredelimo svoje stališče do naših strateških partnerjev. Eh, poslati moramo signal, da smo pripravljeni igrati vodilno vlogo v tej regiji. Če naj bo vzhodno partnerstvo uspešno, mora biti to politično partnerstvo. Okrepiti moramo svoje odnose. Eh, sprejeti moramo ukrepe in oblikovati vizijo, ki bo poglobila sodelovanje z Evropsko unijo. To vrhovno zasedanje je priložnost, da, da določimo dnevni red in raven sodelovanja v prihodnosti, ki bo bistvena. Kajti sicer se lahko zgodi, da te države, ki bi morale postati naše partner, partnerice, bodo. Uh, se odločile za oportunistični pristop in da bodo eh, lebdele nekje med eh, sovjetsko preteklostjo in eh, neuresničenimi reformami. To ni v našem interesu, zato moramo govoriti o temah, kot je vizumska liberalizacija, krepitev demokratičnih institucij in civilne družbe. In ne nazadnje, pozorni moramo biti tudi na varnost in trgovinske odnose. Evropska unija se mora torej približati tem državam in tem drugim državam dati možnost, da se približajo nam in ne dvomim, da bo vršavsko zasedanje uspešno. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Mikolašik za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoča. Visoka predstavnica, gospod komisar, prihajajoč eh, vršavsko zasedanje prinaša upanje, da bo prišlo do oživitve odnosov med Evropsko unijo in vzhodnimi partnericami. Vendar pa je potrebno jasno opredeliti naše interese in naše cilje na tem področju skupaj s pripravo dolgoročne, eh, skupaj s tem pa moramo pripraviti tudi dolgoročno strategijo za rosničevanje. To partnerstvo mora biti sredstvo za doseganje eh, blaginje eh, ob spoštovanju skupnih interesov. Varšavsko zasedanje mora prinesti bolj jasno sliko v pogajanja, ko je govora o prostotrgovinskem sporazumu in o pridružitvenih sporazumih. Ravno tako je potrebno opredeliti vlogo Evropske unije pri poglobitvi demokratičnih reform v teh državah. Ne smemo biti zadržani, ko je govora naprimer o vprašanju, kako neka država obravnava svojo nekdanjo predsednico vlade. Eno od ključnih področji pa je ne samo gospodarstvo, ampak predvsem energetika. Energetika in varna oskrba z energijo. To pa je povezano tudi z okoljskimi vprašanji. Številna občutljiva vprašanja so še e, neodgovorjena, naprimer gorski karavah. Tu je področje, ki ga rumski politiki pogosto zanemarjajo, napetosti pa naraščajo. Ravno tako pa bi morali imeti določene eh, zahteve do Armenije, ki jo podpira predvsem Rusija in tukaj moramo najti neko pametno politično ravnovesje. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospod Tokaš kot zadnji govornik na seznamu. Predsedujoča, gospa podpredsednica, vrh vzhodnega partnerstva v Varšavi bo potekal konec septembra in podobno kot pri predhodnem mađarskem predsedstvu je širitev visoko na dnevnem redu tudi pri polskem predsedstvu. E, obe državi pa sodelujete tudi pri organizaciji tega vrhovnega zasedanja. Rad bi čestital uh, e, Polski, ki je bila gonilna sila pri vzpostavitvi vzhodnega partnerstva skupaj s Švedsko. Uh, Kot poslanec iz eh, nekdanje članice sovjetskega bloka naj povdarim, kako pomembno je stališče predsedstva do Hrvaške, eh, ki eh, naj bi kot naslednja pristopila. Ob 20-letnici paca Sovjetske zveze sem prepričan, da je Evropsko unijo mogoče ponovno združiti z drugo polovico Evrope za železno zaveso, samo s to vrstno solidarnostjo in zgolj na ta način bomo lahko zaključili postopek integracije. Uh, Vemo, da vse, kar se dogaja v naši soseščini, vpliva na celotno unijo, zato je sosedska politika ključna za močno Evropo. Države vzhodnega partnerstva izvajajo reforme, da bi se približale Evropski uniji. E, vedno znova od njih zahtevamo nadaljne reforme in e, podarjamo, kako pomembno je spoštovanje človekovih pravic v Belorusiji in Ukrajini. Ostati moramo enotni v naših prizadevanjih, da vzpostavimo povezave in da pošljemo signal naše volje, da igramo vodilno vlogo v tej regiji. Hvala. Zdaj pa prehajamo na postopek catch the eye. Veliko govornikov je prosilo za besedo, vendar imamo žal samo pet minut, torej ne boste mogli spregovoriti vsi. Za začetek, gospod Lisek, za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoča, visoka predstavnica, gospod komisar. Kot Poljak sem ponosen, da bomo organizirali in gostili vrhovno zasedanje eh, v Varšavi, ne samo v Poljska, celotna Evropska unija je lahko ponosna na to. Gre za korak v pravo smer in nudimo nekaj, na kar šest držav, ki so del tega programa, že dolgo čakajo. Vemo, da. Te države čakajo na politično stabilizacijo in demokracijo in tukaj jim lahko pomagamo. Uh, govora pa tudi o gospodarskem napredku in nedvomno bi bila dobra poteza, če bi eh, pogajanja o pridružitvenem sporazumu z Ukrajino uspeli zaključiti še letos. To bi predstavljalo tudi jasen signal, eh, eh ravno tako pa to velja tudi za sporazume z Gruzijo in Moldavijo. Gospa Smolkova je naslednja. predsedujoča podpiram vse ciljane spremembe zakona o finančnem nadzoru politika vzhodnega partnerstva je dobra politika, ki koristi vsem, tako šestim vzhodnoevropskim državam kot Evropski uniji. Je pa to dolgoročen proces in rezultati ne bodo vidni takoj, vidni bodo šele čez leta. Evropska unija s to politiko nudi pomoč tem državam, da stopijo na demokratično pot, da izboljšajo življenjske standarde. In eh, danes do povdne smo eh, govorili tudi o novi trgovinski politiki Evropske unije. Vzhodno partnerstvo in prostotrgovinski sporazumi eh, krepijo tudi to področje, kajti prednosti enotnega trga omogočajo, da izkoristimo prost pretok ljudi, storitev in blaga. Eh, podobno vlogo pa bo imela tudi sprememba vizumskega režima, ki bo spodbudila razvoj turizma in spodbudila razvoj varnosti v vzhodnem eh, bloku. Hvala, gospod Busaj. Parteneriatul estic reprezintă o oportunitate deosebită pentru țările din vecinătatea estică a Uniunii Europene și poate. Ja, mislim da to vrhovno zasedanje predstavlja pomembno priložnost za za Eh, te države in za njihovo prihodno blaginjo. Zato mislim, da ta pobuda, ki je se je začela leta 2009, mora se razvijati še naprej. Veseli me, da je polsko predsedstvo obravnavalo vzhodno partnerstvo kot prednostno nalogo, ravno tako pa je potrebno govoriti tudi o izvajanju in najti neke ukrepe, ki bodo prilagojeni potrebam posameznih držav. V prihodnje moramo eh, poskrbeti, da bomo ukrepi koristili tudi državljanom teh držav in da bomo prispevali k nadaljni demokratizaciji. Prav tako pa je potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva in eh, zato moramo v obdobju 2014-2020 predvideti več denarja. Hvala. Vážena pani predsedajca, vážený pán komisár. Sam... Gospa podpredsednica, gospod komisar, vzhodno partnerstvo eh, Varšavina ustvari priložnosti za več sodelovanja med eh, bivšimi članicami bivše sovjetske eh, zveze in eh, to je lahko zgled tega, kaj je možno doseči z demokratičnimi spremembami in sicer eh, kot del sosedstva. Eh, Eh, čeprav imajo Ukrajinci in Belorusi svojo obliko demokracije, pa je potrebno še vedno imeti pred seboj tudi same državljane. Dobiti morajo jasen signal, da so partneri za Evropsko unijo in eh, da eh, se tu zlasti zasleduje cilj sobivanja. In to bi bil lahko zelo močan signal za prihodnost. Hvala lepa najlepša hvala. to je glasba za moja ušesa, ko govorimo o stalinističnih režimih, vendar pa glasba ne zveni tako zelo dobro, kot bi jih morala. Kritiziramo namreč države zunaj Evropske unije. Verjetno veste, da Judith Cimer v, na Mačarskem, ki je zelo aktivna sindikalistka, je organizirala demonstracije in že mesece je v hišnem priporu. Tudi že tri leta sta dva politika opozicije v priporu. To ni prav. In sodišče obravnava te primere za zaprtimi vrati. Gospod Borzeg je eden od teh in ne sme prisostovati svojemu lastnemu sodnemu procesu. To zelo spominje na stalistični režim. Spoštovana visoka predstavnica, kaj pravite, ko vam bodo ta vprašanja zastavili v Belorusiji ali v Ukrajini. Te situacije so res nespremljive. Eh, Gospod Kozlovski je zadnji govornik. Mimo scepticizmu nekaterih. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nekatere države članice so zelo skeptične glede Belorusije in njihovega režima do Ukrajine. Mislim pa, da mora Poljska dosledno sodelovati z, s temi državami in poglobiti naše odnose. V Varšavi moramo omeniti tudi civilno družbo in izboljšanje dinamike med Evropsko unijo in vzhodnimi partnerji. Rad bi omenil tudi integracijo. Integracija je ravno tako zelo pomembna. Lahko poskrbim za integracijo v odboru eh, regij. To lahko strima za naše partnerje. Hvala lepa. Eh, sedaj bi zaprosila visoko predstavnico Evropske unije, Catherine Ashton, da spregovori. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča, čestitam vam k izvolitvi. Uh, Eh, spoštovani poslanci so sprožili vrsto vprašanj. Eh, začela bi eh, s tem, kaj je povedal moj kolega. In če bi mi tu zagotovili klop v sredini, potem bi bilo to dobrodošlo. Najpomembnejše vprašanje po mojem tu je, ali imamo dovolj politične pripravljenosti, da vdahnemo eh, pravo energijo v to vzhodno partnerstvo, eh, tako kot eh, smo jo vložili v sosedsko politiko. In upam, da sem na podlagi tega, kar sem povedala v tej razpravi in večkrat je Stefan o tem govoril tudi s svojega stališča, v tem primeru mislim, da lahko prav gotovo odgovorimo pritrdilni. In to za zasedanje na vrhu v Varšavi ta teden je bilo izjemno pomembno in zahvaljujem se eh, tudi polskim kolegom za vstrud, ki so ga v to vložili. Najlepša hvala za vsa ta prizadevanja. Zahvaljujoč eh, letem in tej zavezanosti in to boste lahko videli, eh, da tako jaz kot Štefan lahko iz tega sklepava, da obstaja močno zastopanje na tej ravni. In tu je naših šest partnerjev v vzhodnem partnerstvu in za vsakega izmed njih predstavlja eh, to določene izzive, ki jih je potrebno, s katerimi se je potrebno spopasti. In eh, vsi ti so bili imenovani, naprimer zamrzneni konflikti, potem možnost novih eh, konfliktov, potem tudi nujnost, da se upošteva upošteva vrednote in eh, načela, ki veljajo v Evropske unije. Potem pomembnost tega, da se vse to obravnava in to je več kot očitno in eh, se kaže izjemno pregledno. In eh, to je prav gotovo že izhajalo iz naših razprav. Potem gre eh, tu tudi za eh, selektivno uporabo eh, sodnih ukrepov. Potem so tu, je to, so, so tu eh, zadeve, do katerih pridejo eh, strokovnjaki. In to so ta vprašanja, vprašanja, ki eh, so bila sprožena, o katerih sem jaz govorila, o katerih je govoril Štefan. In potrebno je zagotoviti, da se bo to obravnavalo na ustrezen način in ki bo pokazalo na to, kako delujemo kot Evropsko unija. Vem, v kolikšni meri je to pomembno. Vse to je del tega popotovanja v razvoj Evropske unije unije in kako pomembno je, da smo absolutno zavezani eh, tem vrednotam in tem načelom. Potem gre tu za pridružitveni eh, sporazum, kajti eh, prepričani smo, da to nudi zelo močna eh, jamstva v tem pogledu. Vsakršni sporazum seveda mora biti ratificiran tako v nacionalnem parlamentu, v nacionalnih parlamentih, kot eh, tudi v eh, Uniji. Potem so bila tu vprašanja, ki se nanašajo na civilno družbo. 22 eh, eh, milijonov evrov smo že predvideli v ta namen in sicer se je potrebno osredotočiti na zaposlovanje, eh, na prevzemanje odgovornosti, potem pa tudi ta vidik preglednosti in odpiranja. Eh, to, eh, ta pobuda, ki se nanaša na inštrument za demokracijo, poskrbeti bo treba, da ne prihaja do podvajanja prek pogovorov oziroma eh, sodelovanja eh, s partnerji, da bomo vedeli, kako podpreti politični proces in sodelovati z ljudmi. In eh, lahko rečemo, da smo tu sodelovali na ta način, da eh, lahko to nudi zgled tistim, ki bi se tudi radi vključili in ki še niso dosedaj bili dovolj daleč, da bi prišli do te faze. Potrebno je razpolagati tudi z ustrezno eh, časovnico za dosego prosto trgovinskega sporazuma in pridružitvenega eh, sporazuma. Eh, in če lahko to naredimo, eh, potem bo to dobrodošlo. Nanaša se tudi na Gruzijo. Potem je eh, potrebno tudi videti, kako bomo gledali in obravnavali mobilnost. To bo pomemben del sodelovanja med sektori zlasti energetiko in transportom in pa seveda politično sodelovanje in dialog če bomo znali skoristiti to priložnost, da se eh, voditelji eh, tako povežejo, tako evropski voditelji kot skodnoevropski partnerji eh, in sicer za jasno vizijo tudi zaves na eni in drugi strani, skratka dati več za več, da se tudi razume, kako delujemo, bo to pomenilo velik uspeh, vdihnilo bo energiji, novo energijo v naše delo delo s partnerji. Zahvaljujem se poljskemu predsedstvu, eh, tudi mačarskemu predsedstvu, ki je pripravilo teren za vse to in veselim se že vnaprej eh, tudi eh, uspešnega, uspešnega dogodka, ki ga bo predstavljal dogodek v Varšavi. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospej podpredsednici, visoki predstavnici. Dragi kolegi, imeli bomo samo kratek premor, dveh minut, preden gremo na naslednjo točko dnevnega reda, ki se nanaša na vprašanje spolne usmerjenosti in spolne identitete na zasedanju sveta za, za človekove pravice.